Začeli bomo s sestankom in morda bomo zaključili nekoliko prej, kot smo načrtovali, no vsaj upemo. Bomo začeli z izvajanjem direktive sveta 2078 ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu ki je običajno rečemo direktivo o enakosti pri zaposlovanju. Z nami so gosti. Bom kar dala besedo raziskovalni službi. Jose Luis Rufas Quintana je z nami in nam bo nakratko predstavil to temo, o kateri smo se že pogovarjali in smo prosili za več informacij za naše poročilo. Besede je vaša, gospod Quintana, izvolite. Hvala lepa. Naj vam povem nekaj stvari, zato da bomo lažje stvari umestili v svoj okvir. Generalni direktorat za raziskovalne storitve pomaga parlamentarnim odborom pri takšnih uh, poročilih o izvajanju direktiv. To je uh, klasičen primer takšnega dela. In pripravili smo oceno evropskega izvajanja, ki obravnava eh, razloge za diskriminacijo, ki so predvideni v direktivi, torej starost, invalidnost, spol in spolna usmerjenost. Razdelili smo dokument člani tega odbora so dobili dokument, ki ga je pripravila naša služba. Potem pa imamo še en dokument zunanjo študijo. To je pripravila gospa Howard, ki se osredotoča na vprašanje veroizpovedi. To je eden od razlogov za diskriminacijo, ki sem jih prej navedel pred predstavitvijo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 Nekaj bi povedala glede direktive o enakosti pri zaposlovanju, ko gre za vprašanje diskriminacije na osnovi veroizpovedi. No, sveda tega ne moramo ložiti v dostalih razlogov za diskriminacijo, vendar um, bi rada predstavila ta razlog od štirih navedenih razlogov. Predstavila bi določena področja, kjer je prišlo do težav. Začela bi z dvema osnovnima točkama. Evropsko sodišče je vedno trdilo, da če imamo izjeme za enako obravnavo in del tega sta tudi direktiva o enakosti pri zaposlovanju, je treba osko tolmačiti. Izjeme je treba osko tolmačiti in jih je treba skrbno proučiti strani sodišča. Drugič, ko gre za vprašanje veroizpovedi, naj povem, da je to drugače od ostalih razlogov za diskriminacijo. Zakaj? Svoboda vere in veroizpovedi je osnovna človekova pravica, ki jo jamči tudi Evropska uh, konvencije za človekove pravice in temeljna listina o osnovnih pravicah. In zaenkrat imamo kar nekaj sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, nima pa še sodne prakse Evropskega sodišča. Lahko uporabimo sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice za to, da vidimo, zakaj gre tudi ljudje, ki nimajo veroizpovedi, so vključeni v to direktivo. Tudi to spada v področje svobode veroizpovedi. Poročilo komisije iz 2014 o tej direktivi kaže na določene težave. Najprej imamo koncept posredne diskriminacije in to velja za vse vrste diskriminacije po tej direktivi v praksi je zaenkrat težko razumeti ta koncept in ga izvajati. Posredna diskriminacija se zgodi, ko nek delodajalec uvede neutralna pravila, ki velja za, ki velja za vse delojemalce. Vendar za določene delavce je to nekaj, česar ne morejo upoštevati zaradi svoje verje spavati. Recimo, primer, Delodajalec uh, ima pravilo, da delavci ne smejo imeti ničesar na glavi. To je lahko težava, recimo za jude, ki, eh, ki nosijo kipe, to je lahko težava za muslimanke, to je lahko težava za sike. In na ta način te osebe ne morejo dobiti službe pri takšnem delodajalcu. To je lahko torej primer posredne diskriminacije. Potem pa je treba proučiti, ali je ta diskriminacija objektivno upravičena. Direktiva pravi, da in mora imeti vsako pravilo upravičen cilj. In sredstva za doseganje tega cilja morajo biti ustrezna to, to se sliši zelo, zelo zanimivo. Evropsko sodišče meni, da to pomeni, da je treba izpeljati test v treh delih. Torej potrebujemo cilj in sredstvo mora biti ustrezno za doseganje tega cilja. In to sredstvo mora biti potrebno za ta cilj. Torej, vedno moramo to dokazati. Kaj to pomeni? To pomeni, da je treba proučiti, če lahko cilj dosežemo z nekim sredstvom, ki je manj diskriminatorno. Še en primer. Imamo recimo tovarno čokolade, ki ima pravilo, da moški ne smejo imeti brade. In tisti ljudje, ki zaradi verskih razlogov morajo imeti brado, ne morajo dobiti delnega mesta. In potem se lahko vprašamo, ali je to posredna diskriminacija, ali je to upravičeno. Cilj je seveda varnost hrane. To je upravičen cilj. Vendar, ali je primeren način, da dosežemo ta cilj, to, da prepovemo brade. Morda obstaja kakšna alternativa, ki bo manj diskriminirajoča. Recimo, da rečemo, da lahko moški nosijo prekrivala za brade. Na ta način potem niso diskriminirani. Torej, to je recimo lahko primer posrednje diskriminacije, da nijemo takšne alternativnega pravila. Ena stvar, ki je težko izvajati pri izvajanju te direktive, je člen 4, člen 4 piše, da če za neko delovno mesto se zahteva določen spol, veroizpoved ali kaj drugega, je to dovoljno le, če je to povezano z naravo delovnega mesta. Ne morete kar nasplošno tega zahtevati, če to eh, ni povezano z delovnim mestom. Recimo primer. Če želite, da nekdo igra Nilsona Mandela v filmu, je, log, je dopustno, da zahtevate, da je igralec črnc, ker je rasa ključnega pomena za upodabljanje tega igralca. Vendar, ko, ko gre um, za veroizpoved, uh, je to nekoliko uh, drugače. Saj je treba upoštevati kontekst delovnega mesta. In jasno je, da diskriminacije ne moremo utemeljiti na nekem takšnem primeru. Recimo, islamska šola eh, lahko zahteva, da bo učitelj v ruka muslimanske vere, ne more pa zahtevati, da bi bila recimo čestilka v tej šoli muslimanka, ker to ni potrebno za opravljanje tega dela. Nekateri so dejali, da člen 4.2 ni potreben, da je to vse že vključeno v 4.1. Člen 2 omogoča, verskim organizacijam, da delajo v dobri veri in v skladi z etosom te organizacije. Vendar, eh, le če se sicer eh, določbe direktive izvajajo. Torej, to je predvsej nejasna določba. Kaj to pomeni, kdaj ima organizacija verski etos in kako daleč lahko gremo pri zahtevi glede te lojalnosti, ali se to nanaša le na delo ali ne tudi na zasebno življenje. In v nekaterih državah je bilo izpostavljeno vprašanje, ali je uh, sekularnost tudi verski etos, ki ga lahko zahtevate od ljudi. Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice, pravice pravi, da če govorimo o verskem etosu, potem moramo upoštevati pravico do svobode uh, eh, verespovedi in pravice do zasebnosti delavca. Torej, potrebujemo ravnovesje. Vendar, če imamo izjeme, moramo izjeme res obravnavati kot izjeme direktivi in jih moramo osko tolmačiti. Takšen je bil tudi zaključek poročila komisije. Niso vse države članice uh, prenesle člena 4, dve recimo Finska, Portugalska, Francija. Vendar v nekaterih državah lahko tudi člen 4.1 tolmačimo na, na, na način, uh, kot je sicer zahtevano v členu 4.2. torej vprašanje, ali bo to morda kdaj obravnavalo Evropsko sodišče ali ne. Ehm, vendar, uh, dobro, to, to je to, kar sem želela povedati v zvezi z diskriminacijo na podlagi veroizpovedi. Hvala za te zanimive komentarje. Sedaj bom dala besedo poročevalki, gospe Renate Weber, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej hvala profesorju Howardu, oziroma profesorici Howard za njeno študijo o izvajanju direktive, ko gre za diskriminacijo na podlagi veroizpovedi. Gre pa sicer nekoliko dlje in se tudi dotika drugih razlogov za diskriminacijo. In hvala tudi naši službi za raziskave za njihovo študijo, kajti obe študiji sta bili zelo koristni za pripravo poročila, o katerem se danes pogovarjamo. Najprej bi rada povedala, da me zelo veseli, da sem poročevalka za ta dosje, kajti moje poklicno ozadje je na področju človekovih pravic. Diram na tem področju, odkar pomnim. Zato sem zelo vesela, da imam v Evropskem parlamentu priložnost to proučiti z drugega um, zornega kota, z zornega kota zaposlovanja. Po podatkih Eurobarometra za 2015 je več evropejcev uh, tolerantnih do ranljivejših skupin in so tudi bolje informirani o svojih pravicah v primeru diskriminacije vse to v primerjavi s podatki za leto 2012, ko je bila tudi upravljena podobna študija. To pomeni napredek. V določenih državah članicah so ljudje bolje informirani, ker države članice same gredo onkraj samih zahtev direktive in se ne omejujejo le na te štiri razlike za diskriminacijo, temveč so področje uporabe razširile tudi na rasno enakost in vključile določbe direktive o rasni enakosti. Lahko le upam, da bodo tudi druge države članice šle po tej poti v prihodnje. In upam, da bomo nekega dne sprejeli tudi horizontalno direktivo in da bo to del zakonodaje Evropske unije. No, obstajajo pa izzivi glede izvajanja direktive o enakosti pri zaposlovanju in države članice še morajo delati na tem, da bi dosegle enakopravnost na področju zaposlovanja niso še dosledili tega, kar je predvidela komisija, ko je bila sprejeta ta direktiva. Poročilo, osnutek poročila je, to je poročilo na lastno pobudo in moramo se držati pravil, ki obstajajo v Evropskem parlamentu. Zato je omejeno glede števila besed, ki sem jih lahko uporabila. Ko sem poslušala našo gostjo, sem rekla, da to ni pošteno, da je sama lahko napišem le sedem strani, v študiji pa jih je napisala raziskovalka sedemdeset. No, vsekakor pa računam, da boste kolegi veliko prispevali še s pomočjo predlogov spremem, ki bodo vloženi in upam, da bo na koncu poročilo še boljše in da bo še bolj celovito. direktiva uh, pokriva štiri razloge za diskriminacijo. V praksi pa je tako, da je vsak razlog za diskriminacijo posebno drugačen v specifični situaciji. Ko sem pripravila to poročilo, sem imela več sestankov s predstavniki različnih združenj, sindikatov, podjetij, predstavnikov podjetij. In jasno je postalo, da je seveda dobro, da obravnamo vsaj te štiri razloge za diskriminacijo, pa v resničnem življenju obstajajo zelo različni razlogi za diskriminacijo. Recimo, ko gre za spolno usmerjenost ali veroizpoved in prepričanje. Kljub temu, da v odločenih državah članicah imamo večje število primerov, se zdi, da so to vedno posamezni primeri. Profesor Howardova je pravkar govorila o posredni diskriminaciji. In da, to je situacija, ko preko zakonodaje, ki želi biti neutralna, ima v praksi drugačne posledice. Vendar. To je drugače kot recimo pri diskriminaciji na podlagi starosti. Tu je situacija veliko bolj kompleksna, in to je tako vključeno v naše pravne sisteme in v našo kulturo, da tega pravzaprav niti ne zaznavamo kot diskriminacijo, čeprav to je diskriminacija, zlasti če upoštevamo posledice te diskriminacije. Po razpravah, ki sem jih imela s predstavniki civilne družbe, naj povem, da se mi zdi, da m, mm, diskriminacija a, eh, na podlagi starosti se lahko zgodi že pri 40. In to je zelo, zelo zaskrbljujoče. V Evropski uniji imamo pa jeseni mlade, ki so brezposelni. Po drugi strani imamo starejše. In če se to začne pri 40, potem imamo veliko težavo glede, glede tega, kako je, koliko je pravzaprav sploh naša delovna sila konkurenčna na mednarodnem trgu dela. In kako se to, to potem prevaja v realnost. Več ljudi ima občutek, da se ne smejo več upisovati v razne izobraževanja, da bi izboljšali svoje sposobnosti, ki jih že imajo saj imajo občutek, da bodo prvi, eh, ki jih bo delovni trg pozabil, ko bodo potrebovali svežo silo. In digitalni trg je že realnost in to bo odprlo nove, nova obzorja, o katerih sedaj sploh še ne razmišljamo. Po drugi strani je pa možnost zgodnega upokojevanja povzročila nove stereotipe. In to vpliva na marsikoga, kar zadeva vprašanje invalidnosti. Ko je invalidnost očitna, govorimo o skupini, ki je lahko tudi zelo skrita obstaja države članice, ki investirajo v socialne storitve za te osebe, za invalide, namesto da bi raje investirale v vključujoče socialne politike, tako da bi spodbujale sodelovanje v družbi in na trgu dela, torej da bi lahko se eh, invalidi lažje vključevali na trg dela. Ko ocenjamo izvajanje te direktive v državah članicah, se soočamo s pomankanjem kvalitativnih podatkov. Države članice niso obvezane zbirati takšne, takšnih podatkov in to je zelo kontraproduktivno pri boju proti diskriminaciji. če nimamo pregleda situacije na terenu, potem teže ocenjujemo politiko in prakso. Če gremo nekoliko dlje, če se osredotočimo na podrobnosti in na to, kar moramo storiti, da bi se spopadli z diskriminacijo pri zaposlovanju, naj povem, da bi morali uh, vsak primer diskriminacije reševati v luči univerzalne odprave diskriminacije. Harmonizacija uh, pravnih postopkov v državah članicah bi morala biti harmonizirana. Tega še nimamo. Uh, možnost pritožbe je treba ukrepiti, zato da bomo zagotovili, da imajo žrtve možnost eh, pravnega varstva. Nevladne organizacije bi morali podpirati, finančno podpirati preko različnih programov, preko Evropske komisije, tako da bodo vključeni v varovanje žrtev diskriminacije. Komisija in države članice bi morale spodbujati opolnomočenost delavcev, um, sindikatov in drugih združenj delojemalcev, zato da bi se lažje borili proti diskriminaciji pri zaposlovanju. Bi tu zaenkrat zaključila in se veselim tega, kar bodo povedali kolegi. In seveda se tudi veselim njihovih prispevkov k temu poročilu. Hvala.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 besedilo se je veliko spremenilo od zadnje zmenjave mnen in veliko tega, kar smo zadnje slišali, je vključeno v poročilo. Tako da še enkrat hvala, gospe Weber. Poročilo govori o vedno pomembnejši direktivi zlasti ko gre za vprašanje vere in prepričanja. Kaj ti Evropa postaja vedno bolj raznolika? Soočamo se in še naprej se bomo soočali z migracijsko krizo, ki bo verjetno trajala več let. In ta direktiva in druge direktive, ki so relevantne, bodo vedno bolj pomembne za to, da bomo reševali spore, do katerih že prihaja in do katerih bo še prihajalo. Zato menim, da bodo predlogi sprememb za to poročilo pomembni. Moramo bolj izpostaviti poglavje vere in prepričanja, saj je to v današnjem kontekstu zelo pomembno vprašanje. Iz istih razlogov mislim, da bi morali biti bolj pozorni na raznolikost različnih vrst izobraževanja, formalnega, neformalnega in tako naprej. In morali bi se tudi, tudi sotočati na izvrševanje direktive o enakosti v vse država članice, kajti priča smo vedno več ksenofobiji, neofašističnim tendencam in Zato je pomembno, da ljudje čim bolj poznajo temeljne človekove pravice. Sedaj pa še nekaj podrobnejših komentarjev. Torej, če se lotim sedaj še svojih podrobnejših komentarjev. Poglavje invalidnost. Tu bi se morali uh, sklicevati na konvencijo o ZEN o pravicah invalidov in jasno opredeliti, kaj je to invalidnost. Konvencija jasno zloča, da je invalidnost posledica stika uh, z okoljem. Pristop okolja vpliva na to, koliko je nekdo invaliden, ne le na delovnem mestu, temveč tudi drugi v družbi. In če to upoštevamo kot univerzalno načelo in to unesemo v nacionalne zakonodaje, bomo zmanjšali diskriminacijo v javnem prostoru in tako bodo invalidi lažje samostojno delovali. Potem gremo naprej poglavje o starosti. Točka 16. Tu piše, da je starost glavni razlog za diskriminacijo pri zaposlovanju. Ne vem, če je to ravno res. Če vzajemo te štiri kriterije, Ne vem, če je ravno starost najpomembnejši faktor. Na polskem, pa mora tudi kje druge, je 90 odstotkov oziroma 90 odstotkov uh, Eh, invalidov je brezposelnih. Potem imamo poglavje, ki obravnava spremembe v trgu dela. Mislim, da moramo zapisati, da je treba prilagoditi razmere tako, da bo ljudje lažje sodelovali v digitalnem trgu dela. Tako da mislim, da je morali nekaj več povedati glede izobraževanju. Ne smemo digitalizacijo goti kot grožnji, kajti digitalizacija je priložnost, ne pa grožnja. In mislim, da digitalizacija ni izgovor za izključevanje ljudi iz trga dela. Težava ni v digitalizaciji, ne. To je za delodajalce zgolj izgovor, zato da izključijo starejše ljudi, posredno ali neposredno, ker jim ne pustijo uh, usposabljanja, s katerimi, s katerimi dobili ustrezne veščine, ki jih potrebujejo. Potem naprej, točka 19. Tu govorimo o učenju, o usposabljanju, preusposabljanju v kontekstu digitalnih veščin. Ne gre za to, da se morajo starejši prekvalificirati, ne, morajo pridobiti veščine za to, da bodo na tekočem z uh, zahtevami na delovnem mestu, ki se pač spreminjajo. Ne gre za to, da bi nekdo moral uh, delati nekaj drugega na mesto svojega dela, pač naj se mora prilagoditi. Potem naprej, spolna usmerjenost. Mislim, da bi tu morali pogledati poročila nacionalnih eh, gejovskih in lezbičnih organizacij. Recimo v točki 24 piše, da morajo države članice sprejeti ja, jasne predlitve pojma družinski člani. Ne vem točno, kaj to pomeni. Mislim, da bi morali to bolj jasno zapisati, zato da vemo, zakaj gre. Zato, da bomo lažje vedeli, ali se s tem strinjamo ali ne. 25. Priporočila. Tu imamo več pametnih priporočil, smiselnih priporočil. Piše pa tudi, da bi žrtve morali biti upravičene dačnih olešav. Mislim pa, da gremo tu nekoliko predaleč. To mislim, da moramo črtati in bom tudi predstavila predlog spremembe v tem smislu. Potem naprej. Obrazložitev. Ja, ste, da ni veliko pritož glede diskriminacije, ker delavci sploh ne poznajo svojih pravic in se potem niti ne pritožijo. No, mislim pa, da je razlog drugačen. Ljudje, ki so žrtve diskriminacije, nimajo težav glede pritožb, če verjamejo, da bodo njihovo pritožbo resno obravnavali. Vprašanje je, ali je zakonodaja primerna ali pa morda ljudi odvrača od tega, da se pritožijo, ker se bojijo, da bodo izgubili svoje delovno mesto. Bom tudi glede tega dala predlog spremembe. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Blinkevič Jute, ki je tudi pročevalko senci. Izvolite. Pirmininke, na primer se štej, dekoju pranešeje. Hvala. Hvala poročevalki, gospe Renate Weber. Mislim, da je poročilo res dobro, dobro oblikovano in mislim, da bomo v tem skandilu ga bomo lahko še izboljšali. In študija, ki jo je predstavila profesorica Haverjeva glede diskriminacije na podlagi verespovedi nam bo tu pomagala. Rada pa bi pa izpostavila nekaj vidikov, ki jih je po, po mojem treba izpostaviti v poročilu. Najprej glede starosti. Rada bi povdarila, da se Evropa stara. Ljudje živijo dlje in tudi upokojitvena starost se viša. Uh, Ko še gledamo situacijo v državah članicah, vidimo, da starejši nimajo vedno priložnosti za to, da ostanejo na trgu dela ali da se vrne na trg dela. Ta diskriminacija je predvsej občutna. Recimo, ko nekdo, ko nekomu reče, da mora prepustiti mesto nekomu mlajšemu. In tudi na, na to se moramo osredotočiti. Direktiva tega ne dopušča. Ne bi si želela boja med generacijami zaradi tega, kajti različne generacije si morajo najti svoje mesto na trgu dela in vsaka generacija mora imeti priložnost, da se vključi na trg dela. Nobene skupine se mora diskriminirati. Potem invalidnost. Danes do podne smo se veliko pogovarjali o invalidnosti. Pogovarjali smo se o konvenciji eh, OZN, o invalidih in o izvajanju te konvencije. Invalidi v EU predstavljajo skupino prebivalstva, ki se zelo pogosto sooča z diskriminacijo na trgu dela. Primarno zato, ker delovna mesta niso prilagojena takšnim osebam. Evropski parlament ni uspel naložiti zavezujoče zakonodaje na tem področju. To bi seveda pomenilo določene naložbe, zato da bi delovna mesta eh, postala primerna za invalide in bi bila ustvarjene primerne priložnosti za nje. Invalidi niso dovolj motivirani za vstop na trg dela. Poklicno usposabljanje je pogosto pomankljivo. In tu res lahko še veliko naredimo. Moramo delati z rodajalci. Z združenji invalidov moramo z njimi sodelovati glede tega, kako izboljšati njihov položaj na trgu dela. Komisija mora pripraviti umestni pregled strategije za invalide za obdobje 2010-2020. Potem zbiranje podatkov. Poročevalka je to tudi omenila, pa to tudi piše v poročilu in ne razumem, zakaj direktiva ne zahteva obveznega zbiranja podatkov glede vse štirih razlogov za diskriminacijo. To res težko razumemo, kako lahko sprejemo odločitve, če nimamo podatkov. To je naloga držav članic, vendar mi moramo zahtevati od komisije, eh, da predstavi konkretne predloge glede tega, kako izboljšati izbiranje podatkov v državah članicah. Podarila bi tudi to, da moramo v poročilu vključiti vprašanje nadlegovanje na delovnem mestu to nadlegovanje lahko temelji na različnih razlogih, spolni usmerjenosti, veri, starosti. In tudi ta vidik moramo torej omeniti, moramo se osredotočiti na podporo žrtvam diskriminacije na delovnem mestu. Ljudje, se pogosto bojijo, ko jih diskriminirajo zaradi starosti, vere in pripričanja ali spolne usmerjenosti. Bojijo se pritožiti se, ker se bojijo, da bodo izgubili svoje delovno mesto. In Zato se moramo tudi osredotočiti na ozaveščanje, na predstavljanje dobrih praks, kaj te države članice imajo različne izkušnje. In veliko moramo še postoriti za to, da se ljudje ne bodo bali, da se ne bodo bali govoriti o diskriminaciji na osnovi razlogov, ki jih predvideva direktiva. Moramo sodelovati med evropskimi institucijami, socialnimi partnerji in tudi poročevalka in poročevalci senci bomo morali sodelovati, zato da bomo pripravili dober dokument. Hvala lepa. Naslednja je Helga Stevens, poročevalka v senci, prosim. Thank you, Chair. Hvala lepa, predsedojoča. Dobar dan, kolegice in kolegi. Pozdravljam poročilo gospe Weber in resnično cenim izmenjavo mnen o poročilu in implementaciji poročila ZN. Prav tako naj povem, da sem zadovoljna, da je omenjen CRDP in da so sklepi takšni, kot so. Rada pa bi videla bolj konkretne odstavke, kar se tiče ne nudenja, naprimer, ustrezne namestitve kot del eh, diskriminacije. Naj ponovim, resnično menim, da ni hierarhije različnih tipov diskriminacije. Še prav posebno me skrbi, večplastna diskriminacija, ki nima pravne gotovosti in varnosti. Veliko krat imamo zelo razobljena pravila in standarde po državah članicah. In to zaenkrat, če ni omenjeno v poročilu. Zdi se, da izkušnje, kar se tiče diskriminacije in nadlegovanja, postajajo vedno pogostejše. Zato moramo praktično izvajanje direktive pospešiti. Potrebno je dvigati ozaveščenost in zaščito, ki je že uveljavljena. Potrebno je uveljavljati pravila, ki so že obstoječa, preden uvajamo nova. To mora biti prednostna naloga. Naprimer, imeti moramo nacionalne mehanizme za pritožbe in okrepiti moramo nacionalne organe. Veselim se pripomb kolego in upam, da bodo organizacije za invalide tudi kaj povedali o tem, da so se z njimi že posvetovali pri pripravi poročila, kot sem že dejala, kot je tudi v duhu konvencije. In na koncu želim izpostaviti, da je diskriminacija na področju zaposlovanja in dela pomembna. Potrebno se je boriti proti diskriminaciji vseh pastih življenja. Hvala lepa. Thank you, Ms. Stevens. Uh, Madam Stevens, I'll... Hvala lepa, gospod Stevens. Sedaj pa Rina Ronja Kari, ampak je ni. Tako da dobi besedo Tatjana Ždanoka. Prosim. <clears throat> Hvala lepa. Naj se zahvalim Renate za zelo dobro poročilo. Prav tako. Naj se zahvalim avtorjem študije ki je seveda zelo koristna. In Renate je veliko iste študije že vključila v poročilo. Seveda je poročilo zelo dobro strukturirano. Imamo dve vodni točki, stotstotno se z njima strinjam najprej, da je potrebno preseči blokado v svetu. In da je potrebno imeti horizontalno protidiskriminacijsko direktivo. Vedno, ko imamo priložnost, moramo upozoriti na to. In če ni napredka pri tej direktivi, je to negativno. Zato je potrebno opozarjati na to. Potem pa tudi ta eh, prva točka, ki pravi, da kljub dejstvu, da so skoraj vse države članice vključile določbo svojo zakonodajo, še vedno to ne zadeva vse, zakonodaje ni sistematično, tako da se mora delo glede implementacije nadaljevati. Kar se tiče konkretnih predlogov in konkretnih razlogov za diskriminacijo. Pa smo o prepričanju in verospovedi veliko že govorili. To smo slišali tudi v študiji, tako da nimam kaj veliko za omeniti. Samo četrta točka mora biti preformulirana, ko govorimo o sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je za nas zelo koristno. Potrebno je torej to ločiti od prihajajočih odločb in sklepov naših organov, Evropskega sodišča naprimer. Kar se tiče invalidnih oseb, gospa Stevens je to že omenila, tudi Renate in skoraj vsi ostali smo tudi že dopoledne govorili o tem. Priporočilo gospe Stevens. Torej, tukaj moramo morda samo ugotoviti, kako bi naša priporočila lahko vključili v to, poročilo, da ne bi prišlo do protislovi. Morda celo lahko ponovimo kakšno priporočilo, ki je vključeno v poročilo dopovdne in tudi v to. Kar se tiče starosti, mislim, da moramo to tu spremeniti, kajti sicer imamo poročilo, ločeno poročilo o mladih in zaposlovanju, vendar pa vseeno mislim, da je potrebno omeniti tudi ne zaposlenost, brezposlenost med starejšimi osebami in med mladimi. In potem poročilo Kukan o aktivnem staranju. To je bilo leta 2012. Tam je zelo veliko dobrih priporočil in eno od njih je bilo tudi, da moramo to težavo dvigniti vsaj na enako raven, kot je brezposobnost med mladimi. Veliko govorimo o brezposobnosti med mladimi, to je vse lepo in prav, vendar pa brezposobnost med starejšimi, deset let pred upokojitvijo, na primer, je tudi zelo pereče in pomembno vprašanje. To vprašanje je potrebno bolj izpostaviti in se ga lotiti tudi v tem poročilu. Kar se tiče spolne orientacije, strinjam se. 24. točka. mora biti bolje opredeljena. Družinski člani LGBTI v moji državi. V ustavi je zapisano, da je družina samo zveza moškega in ženske. To je zapisano v ustavi. In ali lahko potem zahtevamo državo članice, ki ima takšno ustavo, da potem to spremenimo v LGBTI? Najprej je treba torej pozvati k temu, da se odstrani diskriminacija obstoječej zakonodaji, preden lahko potem izboljšamo zakonodajo. In vložili bomo ustrezni predlog spremembe. To ni samo v Latviji tako. Mislim, da so podobne določbe tudi v Litvi in nekaterih drugih državah članicah. kar se tiče horizontalnih vidikov in priporočil. Kar se tiče podatkov o enakosti. Mnogo kolegov meni, da imamo pomankanje podatkov. Sama ne vem, zakaj Renate imate to izjavo, da je Agencija za temeljne pravice pripravljena pomagati pri zbiranju takih podatkov. To bi lahko vključili tudi v priporočilo, poročilo samo. Ne samo v obrazložitev. Vemo pa, da imamo tudi Eurostat. Sama sem pripravila poročilo o ad hoc modelih, ki jih statistični organi zbirajo v državah članicah in tudi, ki jih zbirajo Eurostat na splošno. Takrat je večina političnih skupin zavrnila moj predlog, da bi vključili te možne razloge za diskriminacijo, kot so veroizpoved, prepričanje, spolna usmerjenost, rasa, nacionalna pripadnost, to je v neki drugi direktivi. In torej naš predlog je bil tak. Ko pa sem potem si pogledala, kako delujejo različne agencije po državah članicah, sem ugotovila, da jih zgolj nekaj te točke omenja kot prostovoljne, ne obvezujoče v svoje vprašalnike. Zelo dobro bi bilo, če bi imeli podobne vprašalnike za vse države članice in bi podatke imeli. In to je torej naša naloga za prihodnost, da se opremimo z ustreznimi podatki. Hvala lepa. Thank you, madam. Uh, I'll give... Hvala lepa. Sedaj pa Laura Ageja, e FDD. Grazie, hvala, gospa predsedujoča in hvala kolegici Weber, kajti to, kar lahko ugotovimo, je, da si je res prizadevala osredotočiti na glavno težavo pri tej direktivi. Veliko smo se pogovarjali o diskriminaciji in to je prav, vendar področje uporabe je tu enakost pri zaposlovanju. In pogosto smo se pogovarjali o diskriminaciji, vendar ne ravno na področju zaposlovanja, temveč na splošno in mislim, da je res dobro, da se je osredotočila ravno na to področje, da se je osredotočila ravno na zaposlovanje. Sveda obstajajo omejitve pri delu in zato bomo skušali biti čim bolj pozitivni in k, pre, eh, predstaviti konkretne predloge. Uh, eh, pre, recimo glede jamstev za boj proti diskriminaciji invalidov. Mislim, da je to zelo pomembno, eh, da zajamčimo to pravico. In še ena tema, ki jo bom bolj poglobljeno predstavila, je vprašanje prilagoditve delovnih mest invalidom. Bila sem pročovaka mnenja za varstvo pri delu in mislim, da se moramo sotočiti na to. Danes do podne smo se pogovarjali o tem, o invalidih in o tem, kako se konkretno lotiti teh težav. Ne, da nasplošno govorimo o diskriminaciji, Poleg tega mora imeti tudi vizijo in konkretne predloge eh, glede tega, kako odpraviti težave. Navedla bom še nekaj manjših kritik. Eh, in predstavila bom tudi svoje predloge sprememb. Zelo pozorni moramo biti na sisteme socialnih zavarovanj. Kako bi lahko zagotovili vzdržno socialno zavarovanje? Na kakšen način bi lahko države članice uh, zagotovile dostop ali ohranjene delovnih mest? In potem je tu seveda vprašanje upokojitvene starosti, to določa države članice. To recimo so stvari, ki manjkajo, direktiva bi to morala vključiti vendar je to spregledala in mislim, da bi se morali osredotočiti torej na te pomankljivosti, ki obstajajo. Obstaja toliko vrst diskriminacije. Strinjam se s tem, kar je dejala kolegica glede nadlegovanja na delovnem mestu. Res obstaja toliko oblik diskriminacije. Vendar ne gre zgolj za to, da na to opozarjamo. Ne, moramo dati konkretne predloge, konkretno vizijo. Pogosto ljudje ne zahtevajo svojih pravic, ker ne vedo, eh, da obstajajo te pravice, ni pravnega varstva in tudi glede tega moramo dati konkretne predloge. Še eno vprašanje bi izpostavila. sedaj smo v res posebni situaciji, soočamo se z migracijami in govorimo o tem, kako moramo vključiti migrante na trg dela. Kako bomo preprečili diskriminacijo v tem procesu? Kako bomo zagotovili, da ta vstop ljudi na trg dela ne bo takšen, da bi pri tem prišlo do diskriminacije. Potem bi prišlo do še večjega um, razkola med ljudmi. In eh, res eh, hvala za to poročilo. Direktiva je pustila ob strani preveč področji in dobro je, da skušamo situacijo uh, izboljšati in odpraviti pomankljivosti, ki smo jih odkrili. Bizotto. Hvala lepa. Mara Bicotto. Merci. Okay. Uh, discrimination à l'emploi. Monsieur le... Dominic Martin. Oui. The floor is yours. Gospod Dominik Marta, beseda je vaša. Diskriminacija na delovnem mestu zaradi verospovedi starosti, invalidnosti ali spolne osmerjenosti. To je velika tema in posluš, prisluhnil sem vsem predhodnikom in res je tu veliko vprašanj. Nekdo nosi eh, turban, nekdo ima brado in tako naprej. Težko bomo sedaj vsem ugodili in mislim, da je ta rešitev napačna. Nemogoče je to doseči. Mislim, da je odgovor uh, eh, lajčnost in države članice bi morale biti lajčne, sekularne in edina skupnost bi morala biti nacionalna skupnost. Vera mora biti del zasebne sfere. Ne sme pa nikakor se uh, Eh, usiljevati drugim državljanom. Vsi vemo, da se svoboda enih konča tam, kjer se začne svoboda drugih. Če bi razmišljali na ta način, bi si poenostavili življenje. Ne bi imeli več niti turbanov, niti naglavnih rut, niti brat. Nikjer na delovnem mestu. Enako velja za spolno usmerjenost spolna usmerjenost je del zasebnega življenja in ni ji treba se uh, eksibirati na javnem mestu. Nisem še nikoli videl javne manifestacije heteroseksualcev. Ne, to gre za zasebno sfero. Š sam bi dejal, da to spada na področje spalnic spomnite se pesnika, ki je o svoji materi rekel, ne predstavljam se, da je ta sivolasa gospa kadarkoli naredila otroka. Spolnost in verspoved sta dve intimni zadevi. Kar zadeva starost. Žal mi je, da moram to reči, da obstajajo delodajalci in ne vem, kako se boste borili proti temu da zlasti pri fizičnih delih bo vsak, vsak delodajalec želel mlajšega delavca, ki bo bolj učinkovit in ki bo tudi cenejši. Starejši delavec bo manj učinkovit in dražji. Ne vem, kako se boste izognili tej situaciji. Gospa Biso to je prosila, da ne glede invalidnosti povem naslednje. moramo preseči eh, vso diskriminacijo, ki preprečuje invalidom dostop do trga dela. Obstajajo posredne in, in neposredne ovire, pravne in fizične. Nimamo uh, posebnih uh, izobraževanj za invalide skladno s potrebami trga dela. Mi se strinjamo s tem, da bi invalidi morali doseči samostojnost. Glede tega smo se danes dopovdne na dolgo in široko pogovarjali, mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Nasplošno naj povem, da se moramo zahtevati enako plačilo za enako delo. Eh, moramo zagotoviti eh, svobodo drugih. Vse, kar pa je zasebno, naj ostane v zasebni sferi. Hvala. You, Hvala lepa. Gospa Lope Fontane je tudi prosila za besedo. Gracias, Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se tako kot predhodni govorniki rada zahvalila gospe Weber za veliko delo, ki ga je opravila. Imamo sedem strani, vendar zelo gostih in zapisano je tisto, kar je res bistveno. Večja ozaveščenost glede diskriminacije je pomagala izvajanje te direktive. In načela te direktive se izvajajo v številnih okoljih. Vendar In kot je tudi povedala pročovaka, v zadnjih letih prihaja do ksenofobnih izpadov, homofobnih izpadov in ta diskurs se je še zaostril sedaj ob begunski krizi. In mi v Evropski uniji se moramo držati svojih načel in moramo spodbujati kampanje za ozaveščanje, zato da ne bo prišlo do radikalizacije naših družb. Osredotočila bi se na dve zadeve, na dve skupini, ki ju je treba izpostaviti v besedilu. Prvič, gospa Kavlovska Revjevski je govorila o Romih. Romi so zakoreninjena družba v Evropski uniji. V Španiji jih je zelo veliko, vendar je njihova brezposelnost ogromna. 70 odstotna brezposelnost je pri Romih. Zato moramo podpreti njihovo vključevanje v družbo, moramo podpirati nevladne organizacije, ki eh, najbolje poznajo romsko realnost in ki jim lahko pomagajo. Potem veliko smo govorili o invalidih. Rada pa bi spregovorila o ženskih invalidkah, kajti te osebe so dvojno diskriminirane. Morda so celo trikrat uh, diskriminirane, recimo, če so begunke ali če pripadajo kakšni etnični manjšini njihovo, njihova stopnja zaposlenosti je pod 50 odstotkov, zato moramo uh, spodbujati uh, prilagajanje delovnih mest invalidom in moramo tudi se boriti usporedno uh, proti razlikam v plačah med ženskami in moškimi. Tudi na tem področju moramo imeti kampanje za ozaveščanje. Pri vsem tem pa potrebujemo kakovostno zbiranje podatkov, kajti le tako bomo vedeli, kako direktiva deluje in kako jo lahko izboljšamo. Hvala lepa, gospod Šulce. Gospa predsedoča, poročevalka, po teh dolgih govorih bom skušal biti kratek. Štiri točke imam. Najprej bi se rad zahvalil in čestital poročevalki za uravnoteženo poročilo, ki je osvetlilo zelo veliko pomembnih elementov. Morda bi digitalizacijo lahko bolj omenili, tudi za starejše ljudi bi to lahko bila priložnost. To je 18. točka pod naslovom invalidnost in vsaj v nemškem prevodu moram reči, da se mi to zdi nekoliko preveč negativno. Morda bi lahko to spremenili in pazili, da bi razmerje ljudje, roboti lahko pomenilo tudi priložnost, da bi naprimer lahko ljudje dlje delali in jih vključevali na delovna mesta. Tretja točka pa je potem zbiranje podatkov. V okviru direktive se to zdi smiselno, vendar pa to predvsej težko, kar se tiče zbiranja podatkov, ker so podatki veliko krat občutljivi in je potrebno potem imeti tudi pravo ravnovesje med težavami pri pridobivanju podatkov in rezultati. In potem četrta točka, izmenjava najboljših praks v boju proti diskriminaciji na evropski ravni, to se mi tudi zdi zelo smiselno. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Zanima me, ali želi kdo z komisije kaj dodati? No, Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoča in eh, zahvaljujemo se poročevalki za osnutek poročila, ki se nam zdi zelo eh, zanimiv eh, na temo, ki je za nas zelo pomembna. In v to smo tudi veliko uložili. Veste, da sledimo torej pritožbam glede direktive 2018 mm, in tudi na področju raziskav precej delamo na ta način lahko podpremo eh, to področje in kakršnikoli prispevki bi bili dobrodošli. Torej, vaše, vaša vprašanja v zvezi z veroizpovedjo smo zabeležili in eh, veste, da eh, tudi sledimo vsem pojasnilom sodišča v zadevah, ki so v teku in to sodno prakso tudi sproti proučujemo. Torej, spomnila bi vas tudi to, da na eh, področju napredka, na področju invalidnosti imamo tudi European Accessibility Act in to je eh, tema, o kateri bomo kasneje razpravljali. Torej, samo nekaj hitrih točk, kajti ne želim vas zadrževati. Eh, Hvala lepa. Morda še sklepne besede poročevalke, prosim. Hvala lepa, predsedojoča. Naj povem, da se mi zdi, da sem zelo, da sem lahko zelo zadovoljna s tem poročilom. Dobro sodelujemo s poročevalci senci, kolegi in kolegicami, ki razmišljajo na podoben način, kar se tiče teh vprašanj in si resnično želijo, da bi diskriminacija bila nespremljiva, da se proti njej borimo tako na ravni EU kot na nacionalni ravni. Zato moram reči, da sem v zelo prijetnem položaju, da lahko sodelujem s takimi poročavci v senci. Nekaj točk pa bi vseeno rada še enkrat omenila. Najprej, kar se tiče priporočil, ki so v tem poročilu, In kar se tiče drugih, ki bodo prišla prek predlogov spremem, to so priporočila. Naprimer, ko govorimo o možnostih imeti dostop do pravnih sredstev. Nekatere države že imajo take možnosti, to so pač priporočila, druge morda tega še nimajo. To ne bo obvezujoče, žal kakorkoli že, tako je. To je v rokah držav članic. Kar se tiče vprašanja, ki ga je omenilo kar nekaj kolegov, namreč, kar se tiče družinskih članov LGBTI, da, tukaj bomo imeli tudi prispevek Agencije za temeljne pravice. Ne gre za to, da država članica mora spremeniti svojo ustavo, kako opredeljuje družino, tako daleč ne more miti. Gre pa za to, da kar se tiče družin, družinskih članov in specifično opredelitve družinskih članov, seveda potem obstajajo posledice, če nekdo iz take družine ima nesreča na delu, zboli, potem potrebuje torej pomoč družinskega člana. In takrat je potem pomembno vedeti, kdo ta družinski član je. Kar se tiče podatkov, in tu se bom ustavila, zbiranje podatkov, da imamo agencije tudi na evropski ravni in želimo si, da zbirajo podatke in to bodo tudi počele. Vendar pa mislim, da je pomembno, da tudi na ravni držav članic zbiramo take podatke zato da bomo videli, kako so napredovale pri tem vidiku boja proti diskriminaciji. Prav tako pa potem seveda ozaveščamo in izobražujemo pri teh vprašanjih. Torej, hvala lepa, veselim se sodelovanja s kolegi. Hvala lepa vsem. Rok za predloge sprememb je 3. marec opovdne. Predloge sprememb bomo obravnavali 22. in 23. marca. Sprejetje v odboru EMPL pa je predvideno za 18. do 19. april. Tako, sedaj pa nadaljujemo s točko 11 na našem dnevnem redu. Strategija za enotni trg. To je prva obravnava osnutka mnenja poročila Imko na lasno pobudo na to temo. Besedo dobi Ulrike Trebesius, prosim. Vozicende. Hvala lepa, predsedujoča. Imko prosi, nudi, če se ga ustrezno izvaja, velike priložnosti za ljudi, blago, kapital. Tako poskrbimo za več delovnih mest in s tem mnenjem sem se poskušala osredotočiti na nekaj najpomembnejših točk, ki so pomembne za odbor Empel. Imeli smo že precej dela na tem področju, naprimer z mnenjem o digitalnem enotnem trgu. Kot avtorica tega mnenja pa sem poskusila to, kar smo tu že dosegli, bolj podrobno razložiti in nakazati področja, kjer je Evropska unija že zelo napredna, kar se tiče ustvarjanja delovnih mest s to strategijo. Ker sem bila omojena prostorsko, nisem mogla povedati vsega. Vendar pa naj izkoristim priložnost in omenim posamezne točke. V odstavkih 1, 2 in 3 sem najprej poskusila, poskusila predstaviti razvoj enotnega trga. Potrebno je povedati, da enotni trg ponuja veliko priložnosti, vendar pa vseeno še obstajajo področja, ki jih je potrebno še izboljšati, tako da bomo tam lahko izkoristili polni potencial, ko gre za ustvarjanje delovnih mest. V odstavkih 3, 4 in 6 sem opozorila na to, da je sicer pomembno poglabljati enotni trg, izkoristiti priložnosti, prav tako pa je potrebno zagotoviti, da imamo ustrezne ukrepe za zaščito pred zlorabami obstoječih standardov. V obcavku 5 sem pozdravila priložnosti, ki jih strategija enotnega trga ponuja malim in srednjim podjetjem in ustvarjanje delovnih mest pri digitalni agendi. Želimo torej ozračje, kjer bodo mala in srednja velika podjetja rasla in se lahko razvijala, tako da bo potem omogočeno ustvarjanje delovnih mest. Že obstoječi mehanizmi morajo biti izboljšani do te mere, da bo ustvarjanje delovnih mest tudi tukaj spodbujano. V odstavkih 7-8-9 pa sem iskala možnosti, kako bi z vidika zaposlovanja oziroma socialnega vidika lahko izboljšali enotni trg. Najprej sem navedla ukrepe, panožno ciljni pristop, pomembno je, da prepoznamo sektorje za storitve, ki so pomembni za ustvarjanje delovnih mest, naprimer gradbeništvo ali podjetništvo. Potem omenila sem tudi boljše okvirne pogoje za poenostavitev in pospeševanje priznavanja poklicnih kvalifikacij. in potem na koncu pozivam komisijo in države članice naj s pripravo ustreznih zaščitnih ukrepov podprejo ustvarjanje delovnih mest v ekonomiji delitve. Obenem pa spostavijo platformo, ki bo podjetnikom omogočila trajnostno rast, inovacije in ustvarjanje delovnih mest. Kot sem že omenila, sem bila zelo omejena, zato žal nisem mogla navesti več sebinskih točk. Upam pa, da boste s predlogi sprememb, pa tudi z vključevanjem predlog spremem porčalcev senci, da bomo skupaj lahko oblikovali jasno, natančno mnenje. Veselim se pripomb porčalcev senci in ta teden in do roka sem seveda na voljo za razpravo. Hvala lepa. Thank you. Eh. Hvala lepa. Poročalca v senci ELS ni tukaj potem pa kar Marija Arena, SNT, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, eh, gospa poročevalka, za to poročilo, ki na srečo vključuje tudi pojem delavca in sicer eh, v poročilo, ki ga je pripravila komisija in tudi IMKO. Kajti skoraj pozabili smo na to, da imamo v notranjem trgu tudi delavce. To se mi zdi pomembno. Pomembno se mi zdi, da eh, ta odbor glede tega tudi eh, izrazi mnenje in se tega vprašanja loti, torej vprašanja dela in delavcev. Torej, res vam zahvaljujem za eh, te eh, različne možnosti, ki ste jih odprli za razmislek. Vemo tudi, da je poročilo eh, omejeno po številu besed in zato bo potrebno vredno še kaj dodati. V uvodnih izjavah, na primer, bi se nam zdelo potrebno, da spomnimo na to, da je Evropa v krizi zaradi tega, ker uh, notranji trg še ni zaključen. To je morda en razlog, ni pa edini. Eh, kriza 2008 je kriza, ki nas je potisnila v eh, sedanjo krizo. Torej, učinki te krize tudi vplivajo na zaposlovanje in ni notranji trg tisti, ki nas potiska v krizo čeprav seveda lahko notranji trg še poglobimo. Na to je treba spomniti eh, še na mm, zelo visoko stopnjo brezposelnosti v Evropi in to je nekaj eh, kar moramo reševati tudi z notranjim trgom, se pravi, eh, potrebujemo delovna mesta, ki bodo kakovostna in tudi ustvarjati delovna mesta, ki bodo kakovostna in ustrezno plačana, ampak eh, o tem eh, bomo še kasneje spregovorili. Spomnila bi tudi na to, da je socialna konvergentnost tista, ki bo omogočila boljši notranji trg. Danes imamo zelo velika razhajanja tako na ravni dela, pri uh, socialnih zadevah, davčnih zadevah, okoljskih zadevah in to še uh, dodatno pripomore k težavam pri izvajanju notranjega trga. Torej, to je treba spomniti. V svojih eh, predlogih bomo eh, predlagali nekaj sprememb, torej smo eh, za to, da se ustvarja trajnostno gospodarstvo z kakovostnimi delovnimi mesti. Ko govorimo o refitu oziroma upravni poenostavitvi, Torej, glede tega menimo, da uh, socialno varstvo, zdravstveno varstvo niso neke ovire tega ne smemo obravnavati eh, kot eh, ovire, temveč eh, kot varovalke. In še nekaj, kar je zelo pomembno za nas, ta notranji trg mora biti organiziran na tak način, da se bori proti nelojalni, nepošteni konkurenci in zato bi si prizadevali za pravično uh, mobilnost, eh, ki uh, omogoča tudi spoštovanje delavcev. Torej vse te amantmaje bomo oblikovali uh, in pri tem bomo konstruktivni. Hvala. You, uh, Hvala lepa, gospa Harkin. Hvala. Uh, rada bi spregovorila v imenu kolegice, ki ne more biti danes tu. Eh, torej, zahvaljujem se poročevalki za zelo dobro eh, poročilo. Torej, eh, sedaj berem to, kar je povedala kolegica. Se pravi, strinjam se s tem, kar je zapisano v poročilu. Strinjam se s tem, da so ovire, ki obstajajo ovire za. Um, ustvarjanje eh, novih delovnih mest. Strinjam se, da bo digitalni trg eh, prinesel izzive in pa možnosti, eh, je, na katere je treba ustrezno odgovoriti, če želimo izpolniti potencial digitalnega notranje trga. Strinjam se, da je treba strategijo digitalnega trga uporabiti za ustvarjanje boljšega delovnega okolja za MSP-je. Torej, ceni to, cenim to, da eh, poročevalka daje veliko eh, prednost tudi eh, storitvenemu sektorju in eh, vem, da bo realizacija tega potencijala izboljšala ne samo izkušnjo potrošnika, temveč tudi ustvarja delovna mesta. Ampak manjka pa eh, bolj podarjen fokus na to, kar lahko storimo eh, za MSP -e in na ta način ustvarjamo delovna mesta. Potrebujemo boljši dostop do financiranja in pa poenostavljanja upravnih bremen naprimer um, uh, enotna in dostopna digitalna platforma za MSP -je. in nekaj amendmajev v tem smislu bom tudi oblikovala. Cenim, da je poročevalka omenila tudi mm, določene izzive v digitalni ekonomiji. Eh, torej, eh, digitalne veščine so nekaj, kar je prav tako eh, treba obravnavati in veselim se dela na tem mnenju. Uh, Hvala lepa. Palome Lopez ne vidim. Je kdo tu iz skupine GUE, ki jo nadomešča? Ne, dobro, potem nadaljujemo z zelenimi. Gospa Lambert. hvala lepa. Kot eh, predhodni govorci se tudi sama zavedam, da je zelo težko v devet odstavkov vključiti vse. Ampak nekaj točk bi izpostavili. Prva eh, v odnosu do ekonomije delitve, torej tu uh, vem, da obstajajo uh, določene priložnosti, istočasno pa uh, to predstavlja tudi precejšnje izzive, zlasti na področju obdavčenja in pa socialne varnosti in to bi želeli izpostaviti. Nekateri ste govorili o vprašanju kakovosti in to bi tudi počrtali na to glede eh, sektorja storitev. Tu ne govorimo o javnem sektorju na tak način. Moramo biti jasni, o čem govorimo. Koliko razumem, komisija želi še več eh, smernic oziroma bo pripravila smernice za gospodarstvo delitve. To bi eh, veljalo še ehm, bolj natančno preučiti. In eh, zanima me tudi, če lahko malce več povedet, poveste o sektorju gradbeništva. Na to imam še vprašanja v zvezi. Se upravičujem, poskušam prebrati svoje zapiske. Torej, eh, kako so eh, ti socialni sistemi eh, povezani z čezmejnimi dejavnostmi, torej moramo zagotoviti, da bo vse eh, tudi skladno s tem potencialom za širitev. Ampak poskusili bomo oblikovati čim manjše število predlogov sprememb, zato da ne bomo na koncu ostali z dolgo, dolgim seznamom. Hvala tudi, Grac. Hvala, gospa predsednica, hvala kolegici za ta delovni dokument. Mi bomo seveda vložili svoje predloge sprememb in bomo skušali iti celo uh, v smer tega, da bomo skušali na, na majhen prostor vključiti veliko stvari. Mi kot Evropska unija želimo realizirati nekaj, kar bi morali že zdavnaj realizirati. Zamujamo. Zamujamo. Nimamo enotnega trga. Tudi danes na način, kot ga programiramo, ne bo učinkovit, ko gre za pritisk eh, gospodarske uspešnosti vzponu, ki pritiska na evropske trge. Zaostajamo, kajti ne vemo, kako upravljati enotni trg. Nimamo skupne obdavčitve, nimamo skupnih pogojev uh, dela. Torej, že v osnovi je ta trg neenoten in lahko bi imeli veliko več. Lahko bi imeli močen sistem zaščite pred pritiski od zunaj. Priča smo socialnemu dumpingu znotraj Evropske unije. Kako bomo potem lahko preprečili dumping novih gospodarstv, Kitajske, kako bo to vplivalo naše socialno produktivno tkivo. Potem vprašanje selitve industrije. Nimamo skupne obdavčitve in to omogoča neenako rast v državah članicah. Znotraj držav članic imamo takšno razrobljenost in Sedaj bomo seveda nanesli še en sloj na ta enotni trg. To je sicer dobro, menim, da je enotni trg nekaj koristnega, vendar nimamo dobre osnove, na kateri bi ta enotni trg lahko temeljil. In bomo žrtev številnih kritik in morda bi morali že pred leti imeti bolj soliden, bolj koherenten projekt in na ta način bi potem morali uh, osnovati ta projekt, da imamo skupna pravila in tudi skupno valuto, ki bi bila sicer skupna, vendar pravična za vse. In potem bi dejansko lahko imeli pravično delovanje. In potem bi tudi imeli nova delovna mesta in ne bi bilo socialnega dumpinga. Nimamo skupnih pravil, nimamo skupne obdavčitve in ne bomo mogli uh, doseči skupnega enotnega trga. In torej res mislim, da moramo biti zelo kritični glede tega. Hvala lepa bo gospod Dominik zastopal gospod Pezoto. Ja, hvala, gospod predsedojoča. Zelo na kratko vam bom predstavil eh, to, kar bi želela povedati gospa Bicoto, ki je žal odsotna. Torej, glede strategije za skupni trg. Bom prebral. Leta 2000 je lizbonska strategija eh, slovesno naznanila, da bo eh, evropski skupni trg najbolj dinamičen trg na svetu do leta 2010. Torej smo leta 2016, mladi so brez eh, dela, podjetja se zapirajo zaradi prevelikih obdavčitev in vseh težav, ki izhajajo iz te slabe valute, ki rečemo evro. Torej, treba je nehati z vsemi temi um, dejavnostmi, države morajo uh, prevzeti odgovornost za svoje, za svoje podjetja in za svoje delavce in uh, enotni trg bi bil morda mogoč, če bi bilo v Evropi osem članic, ampak pri 28 pa je to seveda zelo zapleteno, če ne nemogoče. Hvala. Thank you. And, uh, the last word. Hvala lepa. Gospa Šulce, gospod Šulce, se opravičujem, ima besedo. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte erstmal. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se zahvalil gospodu Martanu, da je omenil evro, kajti sicer bi mislil, da govori o Severni Koreji. Tako saj vemo, da govori o Evropi. E, torej, um, Pri tem bi eh, si eh, dovolil samo, da se nakratko um, opredelim glede eh, nekaj vprašanj, glede ekonomije delitve. Torej, poročevalka je o tem nekaj malega napisala, ampak seveda je bila omejena po um, dolžini uh, besedila in zato ni mogla o tem prav dosti povedati. In to bomo videli tudi uh, več v prihodnih uh, tednih. Uh, Torej, glede tega eh, gospodarstva delitve. Torej, tu eh, vem, da obstaja določeno eh, število izzivov, ampak moramo biti tudi previdni pri svoji zakonodaji, o tem še nismo ničesar povedali, moramo se prilagoditi in to zlasti velja za varovanje služb, ampak tudi glede obdavčitve. Vemo, da je naš cilj v Evropski uniji ta, da zagotovimo več možnosti za ustvarjanje vrednosti v našem gospodarstvu. Industrializacija je ta ključna beseda. Torej, eh, naši proizvodi so eh, zelo tehnični, to je tu smo, pri tem smo zelo dobri, ampak zatem je tudi cela eh, veriga dobaviteljev in veliko majhnih gospodarskih operaterjev in ti eh, potrebujejo eh, potrošnike, ki bodo te proizvode kupili. In uh, to je vedno bolj eh, kompleksno, vedno teže je proizvesti te proizvode, ampak ta delovna mesta bomo lahko ohranili samo, če bodo eh, ta delovna mesta bolj zanimiva kot tista v storitvenem sektorju. Vemo, da imamo nekatere eh, podjetja, ki so imele dobre zamisli, ampak eh, ki niso bila uspešna. Mislim, da je gospodarstvo delitve zelo dober, dobra komponenta tega sektorja eh, storitev, ampak treba je um, to urediti to eh, gospodarstvo delitve, da ne bo ostalo v tej sivi coni. Naj se zahvalim pri vseh poročevalcih v Senci za to, da ste tako obširno pojasnili vaše stališče pri mojem prvem poročilu. Seveda moramo zajeti oba vidika, ne smemo samo upoštevati delo dajalca, temveč moramo zajeti tudi delo imavce. Zato sem hvaležna za vaše pripombe, Moramo pa paziti na to, da ne bomo preveč regulirali in preveč posegali. Spoštovati moramo načelo subsidijarnosti, ko govorimo o skupni obdavčitvi, da bomo kljub vsemu, kako naj to rečem, ne šli predaleč in ne preveč posegali v podrobnosti. Hvala lepa za vaše mnenje, sedaj se veselim predlogov spremembe. Gotovo pa bomo tako lahko pripravili dobro, ravnoteženo poročilo. Hvala lepa. Hvala za vaše delo, za vaše prispevke. Rok za vložitev predlogov sprememb je 23. februar ob 12. opoldne torej. 22. in 23. marca bomo glasovali v odboru Empel in 21. aprila v odboru Imko. Na to nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. To je točka 12, poročilo o uporabi direktive sveta. Ta, z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu. In najprej bom dala besedo poročevalki, ki nam lahko poveda, pove nekaj besed o tem. Izvolite, gospa Marija Rena. Hvala lepa. Torej, kot ste povedali, eh, eh, gospa predsedujoča, je starševski dopust torej, eh, urejen v direktivi, ki je zanimiva, kajti gre za direktivo, ki izhaja iz direktive o socialnih partnerjih in njen cilj je bil v bistvu ta, da se bori proti diskriminaciji proti ženskam mm, v delovnem okolju in prej smo že povedali, da so ženske zelo izpostavljene take diskriminacije in eh, te diskriminacije so včasih tudi večplasne. Torej, tu je šlo za boljše ravnotežje med eh, poklicnim in zasebnim življenjem in boljšo eh, porazdelitvijo ulog med očeti, ma, materami, torej znotraj para, delo na domu in pa čuvanje otrok. Torej, Eurofond nam je um, tu eh, pokazal analizo študijo, ki eh, v resnici pravi, da je ta direktiva v določeni meri eh, neuspeh, vsaj kar se tiče porazdelitve vlog med starši. Vemo, da 2,7 moških vzame starševski dopust. Torej, to je bil, cilj je bil, da se to porazdelitev in to ravnoteže mm, vzpostavi ta cilj ni bil dosežen. Vidimo, da eh, obstajajo tudi zelo velike razlike med državami članicami, ampak eh, zelo, zelo eh, nizka stopnja starševskega dopusta za očete je povsod zabeležena. Torej, to izhaja tudi iz dejstva, da imamo eh, razliko med eh, starševskim dopustom za očete in za matere v eh, smislu mm, plačila za ta starševski dopust. Torej, to je zopet povezano z enakostjo med moškimi in ženskami in o tem bomo še naprej delali skupaj tudi z odborom FAM. Torej, prejeli smo 201 amandma torej 14. januarja 2016 eh, je bil rok za vloga medmajev, eh, torej gre za različne teme, eno gre za eh, prenosljivost sarševskega dopusta, sistemi so zelo različni v državah članicah, torej eno vprašanje je vprašanje prenosljivosti, ko gremo iz države, ki je bolj tradicionalna na tem področju, vidimo, da prenosljivost žensko zapre v tradicionalno vlogo, medtem ko če si po pogledamo bolj napredne države na tem področju, naprimer skandinavske države, potem vidimo, da v tem primeru prenosljivost eh, dejansko vodi v boljšo porazdelitev med moškimi in ženskami. Torej, eh, treba je najti eh, pravo ravnoteže glede tega, kaj lahko naredimo na področju prenosljivosti, zato da ne bomo po eni strani žensk zaprli, da ne bomo preprečili skandinavskim državam, da še naprej razvijajo svoje zanimive modele. Druga skupina medmajev se nanaša na vprašanje plačila za starševski dopust. Kot je Eurofon eh, eh, pokazal, eh, je to zelo pomemben dejavnik, torej to je direktiva o socialnih partnerjih. Socialni partnerji bodo morali seveda ugotoviti, v kolikšni meri se lahko to plačilo predvidi, za kakšno obdobje, v kakšnem obsegu. Torej, to je prav tako pomembno za boljšo porazdelitev. Eh, tretja točka se nanaša, oziroma tretja tema je trajanje starševskega dopusta. Torej v eh, številu mesecev za starševski dopust, eh, po drugi strani pa tudi uh, obdobje, eh, ki eh, je povezano z eh, starostjo otrok, naprimer, ali se mora starševski dopust končati, ko ima otrok 8 let, ali se pač ugotovi, da ta več ni potreben, ko so otroci v puberteti, ali nasprotno je prav to obdobje tisto, kjer otroci starše bolj potrebujejo. Torej, to vprašanje povezano z torej, starostjo otrok. Na to uh, eh, imamo odmaje, um, ki se navezujejo na ravnotežje med poklicnim in um, zasebnim življenjem in na to še vprašanje uh, eh, uh, eh, klau, klauzule o reviziji. Uh, Eh, te direktive, torej kot rečeno, 201 amandma eh, smo prejeli, smo prejeli eh, in sedaj delamo na kompromisnih predlogih in zahvaljujem se poročeval Q-Senci za to delo na teh amadmajih. Torej eh, imamo eh, tri sestanke eh, 25. februarja, 1. in 8. marca in na ta način bomo lahko eh, delali še na kompromisnih predlogih. Hvala za že opravljeno delo in eh, poskusili bomo najti neko ravnotežje eh, tudi v interesu ciljev, ki jim sledimo, se pravi boj proti diskriminaciji in pa boljše ravnovesje med eh, eh starševskimi ulogami. Hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Hekmanu iz e LS-a. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, eh, ko si pogledamo amandmaje, ki so bili uloženi, vidimo, da jih je, da je nekaj tem, ki se ponavljajo. naprimer teme, ki jih je poročevalka pravkar omenila. Najdemo veliko amandmajev v zvezi s prenosljivostjo starševskega dopusta. Sam bi bil zelo odkrit. Popolnoma razumem e, namen kolegov, ki so vložili amandmaje, torej, ki so izpostavili eh, pomankljivost možnosti za to prenosljivost. Ampak še vedno me skrbi, da bo to imelo negativne eh, posledice, zlasti za tiste, od katerih smo najbolj odvisni. Torej, moramo se vprašati, kaj želimo doseči s tem dokumentom, kaj je za nas najpomembnejše. Ali želimo najdaljše možno obdobje um, varstva za otroke ali želimo mehanizem, ki bo vzpostavil uh, ravnoteže v družini, zato da se bodo starši lahko um, v enake meri ukvarjali um, z otrokom. Torej, vprašanje prenosljivosti. Če prenosljivost uvedemo, potem bo več uh, očetov lahko izkoristilo starševski dopust. Ampak kljub temu bi ta mehanizem tudi pomenil, da v veliko primerjih bo to lahko povzročilo škodo za otroke. Torej, mislim, da moramo več narediti na področju promocije starševskega dopusta za očete, ne pa, da uvajamo tu neko pravilo, ki ga uh, očetje morda ne bodo sprejeli, kar bo škodilo otrokom. Mislim, da si moramo pogledati, moramo proučiti bolj eh, prožne mehanizme, torej družina mora biti tista, ki odloča kaj je najprimernejši pristop za njihov eh, posamezen primer, torej ali naj bo mati tista, ki vzame starševski dopust ali oba starša. Torej, žal tudi ne morem sprejeti eh, zamisli, da bi bil starševski dopust v celoti plačan. Mislim, da bi bilo takšno rešitev zelo težko eh, implementirati. Moramo biti pragmatični. Eh, Eh, vidimo, kakšne so izkušnje eh, v realnem svetu, torej kako eh, pomembna je naprimer revizija te direktive. Torej to bi predstavljalo velik, veliko breme za proračun. Veliko bolje bi bilo, če bi imeli prožno rešitev. Vam bom dal primer iz Polske. Torej, na Polskem imamo šestmesečni plačen starševski dopust. Potem, pa imamo eh, šest mesečni starševski dopust, kjer eh, je tisti, tisti od staršev, ki ostane doma, dobi 60 odstotkov plače in to se lahko prenese potem na um, drugega starša in na ta način eh, lahko na tak prožen način tudi eh, omogočimo da se najde najboljša rešitev. Prav tako mislim, da moramo tudi harmonizirati um, terminologijo, ki se uporablja in da to naredimo na sistematičen način, kajti v veliko državah ni um, razlike med starševskim dopustom in um, porodniškim dopustom za mater in pa dopustom za očeta. Torej, tudi to je treba poenotiti. In na to, ko se starši vrnejo na trg dela, takrat eh, tako starši kot otrok potrebujejo posebno zaščito. Torej, s tem delom se popolnoma strinjam. Po mojem mnenju je najpomembnejše vprašanje, ki ga uh, izpostavlja poročilo, vprašanje, ki sem ga omenil in vprašanje mislim, da so tudi dobro eh, obravnavana. Prepričan sem, da bomo s kompromisnimi rešitvami tudi najti našli ustrezen, smiseln rezultat. Gospod eh, Gerike, EKR. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa kolegici Areni za predstavitev poročila. Še enkrat bi rad izpostavil, da torej čas za vzgojo ni starševski dopust. Sam sem oče sedmim otrokom in sem jih seveda vse čas spremljal. Seveda, čas za vzgojo ni starševski dopust. Še enkrat ponavljam. In če se to označuje kot starševski dopust, potem Se upravičujem, lahko začet, začnete znova, imeli smo težave s tolmačenjem. Lahko ponovite? <laughs> Hvala lepa, predsedoča. Spoštovane kolegice in kolegi. Hvala lepa kolegici Areni za poročilo. Have it in French. Now no, it's okay. Do we have French interpretation? Zdaj se lepo in prav stolmačenem. Yes. Then we try it again. Da, poskusimo še enkrat. Is it a technical Vielen Dank. Hvala lepa, predsedujoča. Mi? Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Klappt es jetzt? Lepa predsedoča, je sedaj bolje? Morda je tehnična težava, ne vemo še. Tehniki preverjajo. Torej, dajte mu dve minuti. Aha, zdaj se lepo in prav, prav. No. Potem pa gospod Grike, še četrtič, prosim. Hvala lepa, predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi. Zahvaljujem se kolegice Renov za predstavitev poročila in rad bi torej še enkrat izpostavil, da čas za vzgojo ni starševski dopust. Dokler bo čas za vzgojo označen kot starševski dopust, ne bo več kot 5 odstotkov moških in očetov prevzemalo to nalogo. Sam sem oče sedmim otrokom in sem deset let spremljal in vzgajal svoje otroke. Čas za vzgojo je delo, na tem ustrajam v vrtcu, se to obravnava kot delovni čas. Torej, čas za vzgojo ni starševski dopust, tako da moramo to besedico črtati iz EU žargona. O Nemčiji že leta ne govorimo več o starševskem dopustu. To poročilo o izvajanju stare direktive skuša prejudicirati tudi, kako bo v prihodnosti. In veseli me, da je komisija že dejala, da bodo skušali končati blokado direktive o porodniškem dopustu v svetu. Od začetka mandata sem dejal, tako kot veliko, da potrebujemo nov začetek, vendar pa imam tri glavne zahteve. Prvič, najprej se moramo sporozumeti glede jasnih skupnih opredelitev. Sprejeti moramo raznoliko sistemov. Najti moramo skupno formulacijo, ki temelji na strokovnosti, kar se tiče zaščite mater. In potem direktiva o porodniškem dopustu mora ostati v rokah GD za poslovanje. Če bomo sedaj spremenili pristojnost na področje GD spolov, bo to pomenilo oslabitev doseja. In to bi bila medvedja usluga evropskim materam, če bi torej ne poskrbeli za to. Izkoristiti moramo priložnost za dialog s socialnimi partnerji. Prisluhniti jim je treba, ko navajajo nove zamisli za novo direktivo o potniškem dopustu. In še več tukaj pa bom navedel nekaj novega. Primislimo, če ne bi bilo morda velika priložnost, če bi po 152. členu pogodbe EU lahko v postopku s socialnimi partnerji na novo predelili vlogo porodniškega dopusta. Ta postopek samo reducira Evropski parlament na gledalca. Vendar pa v tem primeru se mi zdi, da je ta postopek potrebno spremeniti. Hvala lepa. Thank you, uh, Hvala, gospa Harkin. Aldešedo. Hvala, hvala poročevalki in eh, hvala za vaše, vaš povzetek eh, teh eh, štirih glavnih področji, kar se tiče Madmajo Alde, torej vprašanje. Uh, prenosljivosti, torej po direktivi 2010 eh, imajo vsi zaposleni torej pravico do štirih mesecev neplačanega starševskega dopusta in od tega en mesec neprenosljiv. Torej pomembno je, da očetje, torej moški, lahko sodelujejo tudi pri tem starševskem dopustu, kajti to eh, omogoča tudi boljše ravnoteže med eh, moškimi in ženskami. Istočasno slišim tudi to, kar pravi kolega iz ELS-a. Moramo biti previdni, ne ne smemo poseči v dobro delujoče nacionalne eh, scheme, istočasno pa moramo vsaj v minimalnem obsegu harmonizirati evropski sistem. Torej ta, eh, to ravnoteže je eh, delikatno, upam, da bomo našli dobre rezultate. Torej zame je glavno dvoje. Torej, ta zakonodaja obravnava dvoje prvič eh, enakost med eh, spoloma in pa pošteno porazdelitev um, nalog med eh, moškimi in ženskami v družini. In drugič gre tudi za večjo prisotnost žensk v, na trgu dela in 75 odstotkov je tisti, tisti cilj, ki ga e, želimo doseči do leta 2020, torej za moške, ampak e, ženske, e, ženska stopna zaposlenosti pa je še vedno tam nekje pri 63 odstotkih. Kar se tiče vprašanja plačila, to je pomembno. Kajti ne moremo po eni strani reči, želimo prožnost, in ne želimo eh, zelo eh, resnih, eh, strogih pravil glede neprenosljivosti. Istočasno pa mm, ne naredimo starševskega dopusta privlačnega za starše. Torej, ampak to je povezano s prožnostjo tega sistema, prožnosti tudi z možnostmi za za uh, skrb za otroke in uh, zlasti uh, je treba zagotoviti, torej kot rečeno, da se um, očete pritegne k temu. Uh, torej, um, Pročevalka je med drugim omenila tudi uh, idejo, s katero pa imam težave in sicer, da mora biti to uh, uh, opredeljeno z um, povprečno uh, plačo za materinski dopust v EU. To se mi zdi, da je preveč omejeno. Um, tu se navezujem tudi na to, kar je povedal kolega iz e LS. Torej imamo starševski dopust, imamo porodniški dopust, uh, dopust za uh, očete, torej očetovski dopust. Um, tu je uh, vprašanje, ki se postavlja vprašanje koherentnosti, kajti potrebujemo koherentno um, revizijo vseh eh, zadevnih eh, zakonodajnih besedil EU. Okay. Eh, hvala. Eh, gospa Lopez za GUE, izvolite. Poročevalke o senci ni in mi ni dala uh, sporočila glede svojega stališča. No, sama sem sicer tudi uh, pripravila predloge sprememb glede tega poročila, vendar bom raje počakala, da bom na vrsti v svojem imenu. Monika Vana, Monika... Monika Vana je tu, za zelene ne. Laura uh, Aveva za e FDD, izvolite. Vi ste vedno tu. Čuvali bom premijo. Da, bom dobila nagrado za to. Se strinjam se stališčem kolege Marije. No, že v prvi izmenjavi mnen sem nakazala na to, da pri izvajanju direktive vsaj pri nas v Italiji zaostajamo. Obstaja preznina, pravna vrzel, ni izvajanja in tudi ni vizije. Elementi te direktive so kritični, kritičnega pomena za Italijo in moramo spodbuditi razpravo in moramo tudi dati konkretne odgovore. Mi smo predstavili predloge sprememb, ki so predvsej konkretni. Za nas je ključnega pomena, da je področje uporabe bo tako veljalo za zasebni kot javni sektor. V zasebnem sektorju res ni nobenih jamstv za razliko od javnega sektorja in zato prihaja do ogromnih težav. Recimo, kdor uživa starševski dopust za daljše obdobje, na vse zadnje to lahko uporabi tudi kasneje do otrokovega 18. leta. No, takšna oseba ne sme biti kasneje oškodovana, ko se vrne na delovno mesto. To, da nekdo izkoristi svojo pravico in kot smo že slišali, starški dopust ni dopust, to niso počitnice. In to tudi ni nekašna umestna varijanta med bolniško in dopustom. No, kakorkoli že, če je nekdo dlje časa odsoten, potem ne sme zaradi tega utrpeti posledic. Zlasti med moškimi obstaja odpor do izkoriščanja te možnosti zaradi težav pri vračanju na trg dela. Pri nas v Italiji je ta koncept skoraj da nekaj kar sodi v znanstveno fantastiko, naša mentaliteta tega sploh ne eh, sprejema. In torej izvajanje te direktive je res v embrionalni fazi. Še nekaj, kar smo zahtevali, da če nekdo, eh, da, da, če nekdo posvoji otroka, da lahko potem uživa starševski dopust. Moramo tudi zagotoviti jamstva za družine v prvih letih življenja otroka, kajti pogosto je tako, in to ni nekaj novega v Evropi, se ljudje starajo, rodnost je vedno manjša. Zakaj? Zato, ker se starševski duh upogne zaradi družbenih in gospodarskih pogojev, ki ne spodbujajo starševstva. Zato bi morali imeti nekakšna jamstva za spodbujanje rodnosti. Mislim, da bi morali tudi zahtevati zavezujočo študijo glede izvajanja direktive v različnih državah članicah ne gre le za statistiko, ki ne upošteva dovolj faktorjev. Ne, potrebujemo študijo, ki bo proučila, kako se je preneslo in kako se izvaja ta direktiva. Kaj ti obstaja res še zelo velika pravna preznina glede izvajanja in prenosa te direktive? Mela. Želel Mela, izvolite. Merci. Hvala, gospa predsedujoča. Tu govorimo o starševskem dopustu očetovskem porodniškem dopustu. In zakaj gre? Gre za sprejem otroka v družini, kjer sta dva človeka eh, v aktivni dobi. In ženska je pogosto prisiljena delati. In v Franciji je tako, da je težko dobiti delovno mesto, plače so vedno uh, manjše, zato morata oba zakonca delati, če želite zaslužiti toliko, koliko je nekoč zaslužil en človek. Torej, prišlo je do revščine v Evropi. Poleg tega pa otrok uh, je pomemben vpliv na urnik matere. Eh, ženske ima 24 ur na dan in potem, ko dela, ko se prevaža na delovno mesto in tako naprej, nima več dovolj časa za skrb za otroka, zato potrebuje eh, čas, zato da lahko skrbi za otroka, zato moramo imeti takšna jamstva seveda za otroka lahko skrbi tudi moški, vendar mi ne smemo usiljevati eh, zaradi teorije spola od tega, kdo naj skrbi koliko za eh, otroke in tako naprej. Ko bodo imeli moški umetne maternice, se pa lahko o tem znova pogovorimo. Vsekakor pa mislim, da moramo ohraniti načelo subsidijarnosti, seveda imamo lahko evropske ukrepe, vendar obstajajo obstaja različni sistemi socialnih jamstev. Razlike v višini nadomestil. In torej imamo 28 različnih držav članic in sistemov, tako da moramo upoštevati subsidijarnost. Minimalno trajanje starševskega dopusta ne moremo nalagati. V določenih eh, poklicih je tako, da lahko ženske zaradi narave svojega dela hitro začnejo spet eh, delati. Nekatere pa recimo ne morejo zaradi narave svojega dela ali zaradi bolezni takoj začeti delati. Tako da moramo imeti nekakšne povezave med svetom izobraževanja, dela in žensk. Tako bomo lahko dosegli eh, vzdušje, uh, ki bo to vse omogočalo. In imamo določene države, ki so zelo napredne glede um, starševskega dopusta. Mislim, da bi Evropa morala biti um, manj um, uh, zahtevna do, drža, do podjetij, tako da do podjetja lahko imela vrtce v svojih um, poslopih, poleg tega pa um, je dejstvo, da če imate napotene delavce, potem nekdo ne mora imeti otrok, če mora iti nekam drugam delati. Pogovarjamo se o rodnosti v Evropi. Uh, Zakaj nijemo toliko otrok v Evropi, ker so ljudje zaskrbljeni zaradi ekonomskih težav, zaradi terorističnih groženj in zato se ljudje bojijo imeti otroke in zato nijemo več uh, eh, mnogo številnih družin. Mislim, da moramo. Vedeti, kaj moramo storiti eh, v Evropi, seveda potrebujemo starški dopust, vendar moramo pri tem posebno poštevati subsidijarnost. Hvala, gospa Maletras. Uh, eh, prihaja z komisije, bi vi kaj dodali? Please. Hvala, gospa predsedujoča. Popolni prenos direktive oziroma rok eh, za prenos je bil leta 2013 in mi. Sedaj preverjamo prenos direktive. Imamo izmenjavo preko pilotnega sistema in preverjamo prenos direktive in skladnost prenosa direktivo. Na podlagi rezultatov se lahko komisija odloči za sprožitev postopka kršitve, če je to potrebno. Na zahtevo komisije je skupina strokovnjakov pripravila poročilo glede izvajanja te direktive in poročilo je na voljo na spletni strani komisije. Kar zadeva pobudo komisije glede usklejevanja družinskega in družinskega življenja, smo upoštevali tudi predlog iz leta 2008 glede starševskega dopusta in pripravili smo uh, smernice glede izzivo, s katerimi se soočajo družine. Želimo si novo ravnovesje, nova pobuda želi omogočiti staršem bolje prilagajanje na družina, sklajeno družinsko in poslovno življenje in mi skušamo tudi plegoti zakonodajo. Moramo izboljšati vključenost vseh staršev na trg dela in moramo izboljšati delitev gospodinskih nalog med moškimi in ženskami. Naše smernice predstavljajo različne opcije glede našega zakonodajnega okvira naše smernice so spodbudile dvo, dvoje posvetovanj. Imeli smo posvetovanje z deležniki. Um, hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo še za konec gospe poročevalke, gospe Marija Arena. Uh, hvala vsem poročevalcem v senci za aktivno sodelovanje pri iskanju ravnovesja. Mislim, da je to ta cilj, ki si ga moramo zadati. Hvala komisiji za delo, ki ga opravlja na osnovi tega načrta, teh smernic, ki jih je pravkar omenila predstavnica. Torej gre za vprašanje starševskega dopusta, očetovskega dopusta, materinskega dopusta. To so seveda pomembne zadeve, med sabo vpliva in to moramo poštevati. Še nekaj bi povedala. No, italijanske kolegice sicer to ni, vendar naj nekaj pojasni. Mislim, da včasih pride do zmede, ko govorimo o starskem dopustu, materinskem in očetovskem dopustu. Seveda so zadeve različne v državah članicah, vendar ko govorimo o starskem dopustu, ki lahko traja do 12. leta. Ne, to ne gre za to, da je nekdo na dopustu od nič do 12 let otroka. Ne, to gre za to, lahko gre nekdo na starševski dopust uh, za nekaj časa. Ne gre za to, da sedaj nekdo za 12 let zgine z trga dela. To mislim, da je bilo treba pojasniti. In gre za to, uh, olajšamo dostop na trg dela ljudem, ki so bili stran strga dela zaradi zahtev povezanih skrbjo za svojega otroka. No, vsekakor smo pripravljeni sodelovati, zato da bi dosegli napredek in mislim, da bomo lahko dosegli ravnovesje glede cilja, glede katerega mislim, da se večinoma kar vsi v precejšnji meri strinjamo. Hvala, gospa Tanja Gonzales, bi kaj dodali? Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala poročevalki za njeno delo in poročevalcem v senci. Rada bi predstavila stališče svoje delegacije glede starševskega dopusta. Starševski dopust in prudniška sta individualni pravici. To ni nekaj, kar se dodeli paru ali družini. Dopusti, starševski dopusti se pogosto lahko prosto razdelijo med partnerjema. In ponovadi se potem zgodi, da so ženske tiste, ki prevzamejo starševski dopust. To zelo negativno vpliva na sodelovanje žensk na trgu dela. Pogosto to pomeni strah strani delodajalcev, ki ne želijo zaposliti žensk, ker se bojijo, da ne bodo delale, ker bodo na starševskem dopustu. To pomeni torej neenakost med moškim in žensko. In tu gre za strukturno neenakost, ki obstaja in moramo se boriti proti temu. Moramo si prizadevati za stotno soodgovornost pri varstvu za otroke in odvisne osebe večina naših predlogov sprememb bo šla v to smer. Morali bi zagotoviti starševski dopust, ki bo trajal enako dolgo kot materinski dopust in ta dopust mora biti enako plačan in na ta način bomo zagotovili manjšo diskriminacijo žensk na trgu dela. več naših predlogov sprememb gre v to smer, da morajo moški postati odgovornejši in morajo bolj sodelovati v skrbi za otroka. To koristi celotni družbi in to ne le znotraj družine in ne le ženskam, ko gre za boj proti diskriminaciji. Ne, gre za celotno družbo. Celotni družbi bo koristila takšna razdelitev nalog. Potem mislim, da moramo povečati socialne naložbe, moramo povečati kakovost um, vrtcev in takšnih storitev, ki omogočajo uh, boljšo sklenost družinskega in poklicnega življenja. Mislim, da je to vse treba upoštevati. Kajti v realnosti to, kar se dogaja, je, da če si lahko nekaj izbiramo na papirju, se v praksi zgodi, da strukturna neenakost potem še naprej traja, če tudi je na papirju videti drugače. Hvala. Eh, Bi še nekaj dodala, glede na to, kar smo pravkar slišali, kajti ne vem, ali ste morda to narobe Eh, slišala, sem jaz narobe slišala. Pravite, da se treba uh, boriti za posamezne pravice, da ima moški svoje pravice in ženska mora imeti svoje pravice. In potem ste na koncu rekli, da bi te pravice morale biti prenosljive in to je, se mi zdi nerazumljivo. Ne vem, ali sem morda to narobe slišala, ker mi to eno z drugim ne gre skupaj. No, quería decir intransferible. Želela sem reči neprenosljivo. You, uh, Sprejetje na odboru Ample bo 16. 17. marca, torej imamo še nekaj časa. Naj vas spomnim, da jutri. bomo začeli ob devetih, imeli bomo javno predstavitev tu na odboru. In to je zelo pomembna predstavitev, gre za socialno vključevanje in vključevanje na trg dela. v okviru begunskega konteksta v Evropi. Tako da res upam, da bomo tu imeli veliko članov odbora, zato da bomo prisluhnili našim gostom in tudi, da bomo imeli, da boste sodelovali v razpravi odbora. Po tej javni predstavitvi bomo imeli še eno uro za delavnico. To bo delavnica z naslovom Razvoj kolektivnih pogajanj v državah članicah, vključenih v program Trojke in državah članicah, v katerih se je program iztekel. To je delavnica tematskega sektorja in upam, da boste prišli tudi na to delavnico. Pred nami je veliko dela glede teh dveh vsebinskih poglavij, tako da upam, da bomo dobili nova dejstva in nove poglede na ti dve temi. Hvala, da ste bili danes tu. Imeli smo pa res zahtevno glasovalno uh, glasovanje in lepo, da ste preživeli in da ste potem prišli tudi na drugi del sestanka. Hvala in se vidimo jutri.